Naše čestitke posreduje gospe Plomp. Odbor za pravne zadeve je v skladu z tretjim členom in četrtim odstavkom predlagal članstvo Birgi Kolin Langen z učinkom 17. marca 2012, tako da predlagam, da sprejmemo ta mandat kot veljaven. Če imate kakšne pripombe, ne, potem je ta mandat potrjen. Odbor za ustavne zadeve predlaga ja, tolmačenje.